svetlico in ne rdeče. Morda lahko kasneje poveste, zakaj. Sedaj pa postopkovno vprašanje, gospod Papa Stamkos. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam poziv za vse v parlamentu. Glasovali bomo o poročilu Davis in prosim, da se glasovanje preloži. Hvala. Želi kdo govoriti v prid te zahtevi? Gospod Lajnen, izvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Sem proti tej zahtevi, to me preseneča. Skupina EPP nas je tukaj presenetila. Previdno in natančno smo preučili predloge sprememb. Tudi odbor za industrijo in odbor za kmetijstvo sta sodelovala pri tem. Razprave so bile zelo poglobljene. Vsi moramo vedeti, tudi industrija mora vedeti, kako bo potekalo delo naprej na to temo, zato predlagam, da glasujemo danes. E, gospod papastamkos gospod predsednik prosil sem za to ne gre za to, da bi preložili glasovanje, ampak da bi najprej glasovali o tem poročilu. A, dobro, to pa bomo poskusili razjasniti. Gospod Pastam, pa postanko želi, da bi najprej glasovali o poročilu Davis. Zanima me, kdo je za. Kdo je proti? Večina je za to, da bi glasovali o tem. Preverimo elektronsko. Dobro. Dobro, bomo najprej glasovali o poročilu Davis. Samo še sekundo, da uredim svoje dokumente. V redu, poročilo Davis. Konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami oglika do leta 2050. Začnemo z eh, alternativnim predlogom spremembe 27. Po imensko glasovanje glasujemo. haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Das abgelehnt. Zavrnjeno. Predlog spremembe ena. Poimensko glasovanje o dveh delih. Prvi del. Glasujemo. Haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Glasujemo. Lapke štem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro. Izvirno besedilo. Drugi odstavek. Prvi del. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto, drugi del poemensko glasovanje, glasujemo. Amala abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del, kdo je za? Proti. Vzdržani, to bomo preverili. Kdo je za? A, se opravičujem. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti del poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvirno besedilo šesti odstavek. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 15. odstavek. Ne, se upravičujem. Prav, da prime dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Am. Alap. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 15. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 23. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa predlog spremem je pet, poimensko, prvi del, glasujemo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo imeli šest, poemensko, kdo je za, oziroma glasujemo, ste vsi glasovali. Še enkrat, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa izvirno besedilo postane brezpredmetno, sedaj pa 24. odstavek, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, potem pa predlog spremembe. Sedem poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe. Osem poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto sedaj pa predlog spremembe 9. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zato je 18 brez predmetov, sedaj pa 19 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10 poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Izvedno besedilo 27. odstavka. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Izvirno besedilo 28. odstavka. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. To je bilo jasno. 31. odstavek v izvirnem besedilu. Imamo tri dele. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tretji del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverjamo. Dobro. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa predvsem v 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Preverjamo? Dobro. Dobro. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 42 v dveh delih, kdo je za, prvi del. Ne, se opravičujem, zmotil sem se. 38. Najprej moramo glasovati o 38. odstavku. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo. 38. odstavek je izvirno besedilo, glasujemo. Konec glasovanja. velja torej izvirno besedilo, če je število glasov enako. Dobro, 42 v dveh delih, prvi del, poemensko. Ne, prvi del torej ni poemenski. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto drugi del, o drugem delu glasujemo poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. 44 ločeno oziroma podelih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 45, predlog spremembe 12. Kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa izvrno besedilo, poemensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 20D. Kdo je za? Prosi, proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 21. Poemensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 2022, poimensko glasovanje, glasuje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 4. Če je to sprejeto, potem je predlog spremembe 23 brezpredmeten. Torej, predlog spremembe 4 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 23 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa izvirno besedilo. Poimensko glasovanje, prvi del, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj je pa predlog spremembe 13, to je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa izvirno besedilo. Glasujemo v dveh delih. Kdo je za prvi del? proti. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog s kojim 24. Kdo je za? Proti proti vzdržani. Zavrnjeno. 79. odstavek, dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 83. odstavek, dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani vzdržanje. Sprejeto. Dobro, če tako želite, drugi del 83. odstavka, glasujemo. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 88. odstavek, prvi del, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Dobro, preverjamo. Elektronsko glasujemo. Drugi del 88. odstavka. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 25, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, izvirno besedilo 94, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa izvirno besedilo 96 odstavek po dveh delih, prvi del to je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del to je za, proti, vzdržani, preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Ostane izvirno besedilo. Dobro, sedaj pa predlog spremembe 14, kdo je za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je to sprejeto. Dobro, sprejeto sedaj pa izvirno besedilo. 15. odstavek. Ah, se opravičujem, pravi predsednik. Predlog spremembe 15. Do je za, proti vzdržanje. Dobro. Če ne boste dvigovali rok, ne bom videl, kako glasujete. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa izvirno besedilo, 107. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Sedaj pa drugi del 107. stavka, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Izvirno besedilo, odstavek 110, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Dobro, bomo preverili. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja abgelehnt. Zavrnjeno. Prav ste imeli. Sedaj pa 115. odstavek v dveh delih. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del je poimensko, zato glasujemo elektronsko. Glasujemo, ste vsi glasovali. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 26 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa uvodna izjava B in sicer v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo, ste vsi glasovali. Dobro. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o končnem besedilu z izglasovanimi spremembami, poimensko, glasujemo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, sedaj bomo glasovali o diskriminatornih internetnih strani in o reakcijah vlad. Šest skupin je vložilo skupni predlog resolucije in sedaj glasujemo o tem. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava M v izvirnem besedilu poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje o skupnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. sedaj pa resolucija o izidu predsedniških volitev v Rusiji, predlog spremembe 10, kdo je za, proti, vzdržani. Rekel bi, da ste stavkali pri glasovanju, gospe in gospodje. Dobro, še enkrat, predlog spremembe 10, prosim, dvigajte roke. Kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. kot ta čekam. Dobro, potem bomo to preverili. Tako ali tako je bolje, če glasujemo kar elektronsko, ker ne dvigate rok. Dobro, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Zelo dobro. Predlog spremembe. Pet, gospod Salafranka je uložil ustni predlog spremembe. Gospod Salafranka, ali ste tukaj? Izvolite paciente en aras. Gospod predsednik, da lahko dosežemo čim širši konsens, mislimo, da bi to resolucija mogla dobiti čim širšo podporo, zato smo predlagali ustno, ustni amanma in to pomeni, da bi dodali določeno besedilo po besedi introduction. Hvala ist da jemand gegen? Nekdo proti? Ne. Torej, sedaj glasujemo o predlogu za mišljka 5 z ustnim amandmajem. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. S tem je 14. brezpredmeten, prejšnji je številka 6. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 18. je za proti, zdržani, zavrnjeno. 19 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Presen B7 je bil umaknen, 15 je za, proti, zdržani, sprejeto, 11 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. To bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Predlog smo imeli številka 17 za, proti, držani, sprijeto. 20 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog sem številka 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16. Aha, o tem moramo glasovati. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi je bil omaknen, 3, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Prejek sem bi še to 8 do za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Enak do za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 13 je bil umaknen, prek smo išli ka 4 do za, proti, držani, sprejeto, prek smo išli ka 9 do za, proti, držani, zavrneno. Sedaj glasujemo o celotnem besedilu, kdo za, proti, držani, sprejeto. Sedaj gremo o predlogu resolucije za Kazahstan. Gospa Jakonsari. You... Imam dobre novice. V tem procesu so kazahstanski organi izpustili politične zapornike. Gospod Sokolovo in danes tudi Igorja Vinjanskega, glavnega urednika. Najlepša hvala, gospa Jakonsari, za te dobre novice. Prejek sem je šilka sedem, glasujemo poimensko, izvolite ste si glasovali, glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Pred odstavek številka 3 v dveh delih, kdo za prvi del, kdo proti. Zdržani. Preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali zavrnjeno, oziroma eh, za glasovanje zaključeno? Sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Ter se je številka 8 do za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog so nebe številka 12, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 9, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o odstavku 10 v 3 delih, to je prvi del do za, proti, vzdržani, sprejeto. Gospe in gospodje, če ne dvigujete rok, potem lahko samo ugibam. Drugi del, kdo za, proti, držani. Sprejeto, tretji del, kdo za, proti, držani. Sprejeto. Odstavek 12, v originalnem mislim, kdo za, proti, držani. Sprejeto. Odstavek šilka 13, prej smo imeli šilka 1, kdo za proti držani. Sprejeto. V redu, preverjamo. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Drugi odpade, prej smo imeli še tri, kdo za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe številka 4. Glasujemo po imensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Zdaj gremo na izvorno besedilo. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Predlog sem bil številka 11. Kdo je za? proti, vzdržani, sprijeto. Predlog se nam je številka 5, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog se nam je številka 6, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo celotnem besedilom, kdo za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj gremo o, na glasovanju o razmirah v Nigeriji. Šest političnih skupin je vložilo resolucijo. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji. Kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa razmere v Belorusiji. Gospod Vigenin je prosil za besedo. Uh, Gospod predsedujoči, včeraj smo imeli razpravo o, v Evropskem parlamentu o zelo, zelo močnim sporočilom. Imamo snutek za resolucijo, ki je ravno tako zelo jasna. Evropski parlament želi poslati sporočilo beloruski vladi in njihovim državljanom, kot tudi našim državljanom. Vendar pa predlagam, da preložimo glasovanje na sedne plenar zasedanje, zato da se lahko oblasti odzovejo na sedanjo situacijo, da jim damo čas in pa tudi, da dopolnimo to resolucijo z novimi dogodki, ki jih pričakujemo v naslednjih dneh. Kdo podpira predlog gospoda Vigenina? Je kdo proti temu predlogu? Izvolite rozumiem argumenty pana vigenina rzeczywiście wczoraj. rozumiem argumente. ki smo jih slišali. Ampak včeraj smo imeli o tem kar pomembno razpravo in tudi včeraj je gospod Lukašenko se odločil, da ne bo pomilostil eh, napadalcev v podzemni železnici. Mislim, da bi morali biti diplomatski in da je to bolje kot eh, biti agresiven. In upam, da bomo danes lahko glasovali o resoluciji, eh, tako bi eh, Lukašenko povedali, smo združeni. 77. Gospod je v skladu s pravilom 177 prosil za preložitev glasovanje o tem resolucijo. Kdo je za ta predlog gospoda Viginina? Prosim, dvignite roke. Kdo proti? Kdo se vzdrži? Potem je predlog sprejet in prelagamo glasovanje na mini plan zasedanje v Bruslju. Sedaj gremo na glasovanje o šestem svetovnem forumu. Glasujemo o predlogu spremeštevka 2 po imensko. Izvolite, ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremeštevka 1, kdo za, proti, držani. Preverjamo. Glasujemo ste vsi glasovali. Gospod Verhofstadt, mogoče še vi. Hvala. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Predlog se nam je številka 3. Kdo za? Proti? Držani? Zavrneno. Predlog se nam je številka 4. Kdo za? Proti? Zdržani? Zavrneno. Predlog se nam je številka 5. Kdo za? Proti? preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Odstavek številka 8, kdo za, proti, držani, sprejeto. Odstavek 9 v dveh delih, prvi del, kdo za, proti, držani, sprejeto. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Predaj smo jih številka šest. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Predaj smo jih številka sedem. Kdo je za? Proti. Držani. To bomo preverili. Žalujem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? oziroma tisti, ki še niste prišli na to točko, glasovanje zaključeno, zavrnjeno. Glasujemo o celotnem besedilu, kdo je za, proti, držani. Sprejeto, najlepša hvala. Želim vam srečno pot domov in lep konec tedna.